Glasovanje bo jutri opovdne. Ora le interrogacioni al consiglio. Prehajamo na ustno eh, na vprašanje za ustni odgovor z razpravo nanaša se na obnovo in demokratizacijo Malija. E la parola ai due autori innanzitutto l'onorevole joly due minuti. monsieur le président monsieur le commissaire dve minuti eh, za prvo govornico gospo joly. Eh, eh, gospod komisar Želela bi se osredotočiti na tri točke in sicer eh, volitve, potem podpora žrtvam spolnega nasilja in pa proces, eh, proces sprave. Eh, ne smemo tudi ne tega narediti prehitro, kajti to bi bilo napačen pristop in tudi nevarno kaj ti mali mora imeti čas, da se obnovi. Situacija pa je še preveč ranljiva in uh, Eh, ni še operativnih okoliščin, ki bi omogočile mirno eh, kampanjo, volilno eh, kampanjo. Številne ženske, ki so jih posilili, ki so jih prisilili v zakon in tudi njihove družine nimajo na voljo potrebnih sredstev, da se temu zoprstavijo, zato mora Evropska unija pomagati to pogledno potrebno in eh, prav tako je potrebna eh, pomoč nevladnih organizacij. Potem je tudi tu vprašanje glasovanja eh, beguncev in datum volitev je slabo izbran na začetku ramadana. Ne smemo še poslabšati situacije, da bi bila udeležba slaba na volitvah in potrebna je obnova infrastrukture, zato da bi proces postal kredibilen. Gre zlasti za proces demokratizacije v primeru tega prebivalstva, ki trpi že številna leta. Mi, evropejci, eh, moramo eh, poskrbeti in se vključiti v dialog in pri tem pomagati. Prihodnost Malija pripada malicem in naša intervencija, ki jih eh, eh, malici imajo, eh, za, ki, bi jih lahko, ki bi jo lahko imeli za intervencijo, ne bi bila dobra in potrebna so zagotovila. Hvala lepa. Gospod Danžo, tri minute gospod predsedujoči. E, govorim tudi o imenu Elmarja Broka, ki je soavtor te resolucije, ki ga žal e, danes večer tu ni. E, in ta razprava, ki prihaja v pravem času, v pomembnem trenutku za mali, razprava, ki bi bila veliko koristnejša, če bi se zgodila že naprej, kajti vedno znova želimo upozoriti, da Evropska unija in 27. terica vse evropske institucije eh, leta 2011 že dobile strategijo, eh, ki se nanaša na razvoj v Sahelu. Če bi bila ta strategija uresničena, potem prav gotovo ne bi bili danes tu v tem trenutku s to resolucijo, ko gre za eh, varnost za razvoj in sicer v kontekstu, ki je sedaj mnogo težji, kot pa je bil pred dvemi leti in potrebno je nadomestiti zamujen čas. In sicer se zavedati, kako nujno to je, časi niso naklonjeni velikim dosežkom. Gospa Žoli je govorila o tem, tu so dvomi o eh, volilnem procesu. Seveda so volitve potrebne, nič boljšega ga ni za dajanje legitimitete eh, lokalnim eh, predstavnikom, tako da bi ljudje lahko vzeli svojo usodo v svoje roke. Vendar, pozor, Če bi iz tehničnih razlogov, tudi političnih razlogov in tako dalje prišlo do napočno usmerjene razprave, ko bi to vse potekalo slabo, potem to ne bi bilo dobro za legitimiteto uh, Eh, akterjev in zato se ne bi smeli veseliti nečesa, kar bi potekalo prehitro. Potem na ravni varnosti pozdravljam delo, ki ga je upravila francoska armada, francoske oborožene sile, pa tudi afričani, prav tako Eh, delo, ki ga je upravila Evropska misija, podporna misija, vendar je vse to potrebno vključiti sedaj v perspektivo, ki bo dolgoročnejša. Gre za obnovo Malija, ki bo vključevala tudi zelo strogo demokratično eh, kontrolo oziroma nadzor in Vse to pa še zdaleč ni danes že zagotovljeno, ne glede na vlogo Evropske unije. Glede globalne vloge Evropske unije je potrebno tu, pa tudi v Bruslju, potegniti nauk iz preteklih izkušenj pred konfliktom. Vse institucije morajo pri tem sodelovati, zato da bi varnost in razvoj postala dva pola eh, učinkovite, eh, učinkovite strategije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo komisar Pibarks. Spoštovani pred, eh, eh spoštovana eh, predsedujoča, eh, spoštovani. Ta trenutek je prav gotovo dobro izbran za to razpravo, pa eh, tudi Združeni eh, narodi. Eh, z mednarodno eh, misijo v eh, Maliju. In Evropa eh, je sprejela izziv te krize, ki je ogrozila Mali, pa tudi celotno sahelsko regijo. In politika je upoštevala tudi same, samo delovanje eh, oblasti s sodelovanjem eh, Evropske unije s posebnimi podpornimi skupinami in z dvostranskimi eh, prizadevanji. Vse to je že potekalo celo pred prevratom. In poleg tega je bila um, posredovana tudi človekoljubna uh, pomoč 100 milijonov evrov. Evropa je zelo veliko naredila tudi v okviru mednarodnega prizadevanja v podporo Maliju. Potem tudi namestitev afriških eh, sil prek Ekovaksa in eh, tudi 15 eh, milijonov evrov, ki smo jih temu namenili. Evropejci potem tudi Eh, pričakujejo od malicev, da bojo sprejeli ustrezen načrt. Januarja meseca pa je že bila ponujena pomoč za izvajanje eh, tega načrta. Eh, tako da pri obnovi države torej poteka to sodelovanje. 15. maja je prišlo do donatorske eh, konference na visoki ravni za Mali. Velika sredstva eh, so bila mobilizirana in sicer več kot 3,25. Eh, milijard evrov. Evropa pa že sedaj zagotavlja znatno vsoto denarja in 523 milijonov evrov ki eh, jih je zagotovila komisija in sicer je to v odziv na eh, načrt oziroma za uresničevanje načrta, ki so ga pripravili malici. Potreben je celovit načrt eh, v odgovor na izzive, tako kratkoročne kot dolgoročnejše izzive. Za zagotavljanje stabilnosti potem tematskih programov in vsega tistega, kar se nanaša na izgradnjo eh, države, ponovno eh, povrnitev demokracije, vladavine prava in odpravo problemov, eh, ki so se pojavili v Maliju. Komisija je začela z izvajanjem projekta, hkrati pa bo s tem nadaljevala skladno eh, s programom, s programom eh, obnove eh, za leti 2013-2014. Imenovan je bil tudi poseben predstavnik, ki je eden od glavnih akterjev pri spodbujanju pogovorov eh, za to, da bi lahko država prevzela ponovno nadzor nad svojim eh, celotnim ozemljem. In eh, Evropa pravzaprav je prisotna v vseh segmentih malijskega načrta. Podpora nacionalni komisiji za spravo, podpora volitvam. Eh, in pa tudi sodelovanje eh, v misiji, ki, ga eh, bo, ki jo bo vodil Louis Michel. Naj še dodam, da ne glede na katere kritične pripombe je Evropska, se je Evropska unija hitro odzvala na razmere in naš inštrument eh, eh, eh, svežnja stabilnosti iz februarja meseca je omogočil, da se predvide, predvidi načrtovanje, kakor tudi posredovanje Evropa je aktivna tudi na regionalni ravni, pomoč eh, Mauritaniji, naprimer, eh, tudi eh, kar znaša 5 milijonov, to je bilo podeljeno maja meseca. Potem izgradnja kapacitet v Nigerju. EU e podpira Eh, tudi projekt, eh, ki eh, so ga skupaj lansirali Mali, Niger in Mauretanija. Vse to pravzaprav vpliva na celotno regijo in potrebn, s tem se bo potrebno ukvarjati v celoti. V veliki meri bo to odvisno od politične pripravljenosti lokalnih zainteresiranih strani Potem še drug izziv je zagotavljanje učinko, učinkovito zagotavljanje eh, pomoči in, eh, eh, in pa eh, tudi, kot se zdi, eh, donatorska sredstva, ki zaenkrat še niso eh, zadostno eh, vplivala na boljšo situacijo. Eh, tu so e, dogovori, ki jih je potrebno še skleniti, ki se nanašajo na podelitev bremen, potem pa tudi prizadevanje prek e, razvojnega sklada, pa e, tudi, pose, tudi delovanja v okviru skupne obramne in varnostne politike. Vsta proces bo zapleten in dolgotrajen. In, Potem je tu tudi poseben projekt za resolucijo in za eh, miroven eh, načrt. Vse stranke pa morajo na ta način priti eh, skozi pogajanje do rešitve. E, to je tisto, kar se spodbuja skozi delovanje predstavnikov Unije. In dejstvo, e, da. E, Potrebno je tudi pozdraviti eh, dejstvo, da, eh, so, da malici sedaj sodelujejo v tem projektu. Tu so eh, tudi afriški opazovalci. pobliže sp eh, spremljamo situacijo na področju človekovih pravic in posegamo, kadar je to mogoče. Čezmejno sodelovanje in varnost pa še naprej ostajajo pomembno vprašanje oziroma pomemben izziv. Veliko je še potrebno storiti v eh, boju proti kriminaliteti, proti mamilom, trgovanju z mamilom in podobno. V eh, Maliju je potrebno je zelo potrebna, potrebno tudi regionalno delovanje, regionalna pomoč in pa tudi eh, izmenjava med severnoafriškimi državami, med Sahelom in to je pomembno z vidika varnosti, pa tudi z vidika soc, eh, socialno-gospodarskih izzivov. Eh, in lahko bi zagotovili bolj celovito podporo eh, Maliju. In eh, deležniki eh, morajo tudi biti pripravljeni, da se to zgodi in da se naredi vse, da bo država obnovljena. vendar pa je mali tisti, ki mora vse to usmeriti, mi pa bomo pomagali kjerkoli in na katerem koli področju je to potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa govorci o imenu političnih skupin, najprej za Evropsko ljudsko stranko, gospod Preda. Eh, gospa predsedujoča, eh, najprej bi začel z aktualnostjo. Eh, pod uh, avtoriteto predsednik, predsednika uh, bo sedaj podpisan eh, sporazum oziroma dogovor in vsak izmed nas ve, kako pomembno to je, kako pomemben je ta podpis za normalizacijo razmer. Sicer bodo volitve ogrožene in ne moremo si predstavljati, da bi volitev prišlo ob tej ranljivi situaciji, občutljivi situaciji, ki obstaja. Vendar ostanimo pesimisti, pojdimo sedaj nazaj tudi k osrednjemu vprašanju naše razprave, ki se nanaša na obnovo države. In eh, torej, kot vemo, je prišlo do vojaške intervencije, ki je bila eh, zelo uspešno, uspešna in pa do obljub pomoči. In eh, posebna donatorska konferenca, ki je tudi podala pomembne obljube. Potrebe države so ogromne in en od eh, torej veri, eh, ki so jih imeli na voljo v Maliju, ki jih je imela na voljo vlade, so se močno zmanjšali. In Potem so tu, je tu vprašanje beguncev, ki še vedno obstaja, še vedno jih je zelo veliko v taboriščih in podobno. Hkrati pa eh, milijon ljudi iz Magreba, ki so ogroženi za vidika hrane. In eh, lahko upamo, da bo prišlo do podpisa tega sporazuma, kajti to bo zelo dobro za vse. Hvala lepa stabilizacija malija je povezana s eh, koncem nasilja in z izvajanjem sporazuma ki so ga dosegli ehm, oblast in komisija za spravo približujejo se volitve in ne moremo si privoščiti, da bi to negativno vplivalo na uh, proces. Stab, za stabilizacijo držav bo treba doseči spravo med etničnimi, socialnimi, političnimi strujami v teh držav, tej državi. To regije se morajo vključiti v družbo in uh, sodelovati na vseh ravneh malijske družbe. Tudi ženske morajo odigrati vlogo v tem procesu. Zato bo potrebna podpora Evropske unije, ki mora zagotoviti tudi udeležbo žensk. Uh, hkrati pa mora dvigniti njihov profil tako, da bo prišlo do zahtevanih sprememb. Treba pa je upoštevati tudi teroristične dejavnosti in kriminalne mreže, ne le v Malju, temveč v celotni regiji Sahela. Če želimo, da bi Mali stopal po poti demokracije, je bistveno, da se vsi organi zavežejo s pomočjo Evropske unije in mednarodne skupnosti k gospodarskemu razvoju države treba je zagotoviti osnovne potrebe prebivalstva. V Maliju je zelo nizek indeks človeškega razvoja in ni mogoče, da bi Mali lahko sam zagotovil raven, na kateri eh, bi se lahko razvil gospodarsko ali politično. Zato mora Unija upeljati celovit program investicij za Eh, odpravo revščine, pod, uh, eh, poprečnega razvoja za boj proti kriminalu in terorizmu, ne le v Malju, temveč nasploh v Sahelu, vključno z Libijo. Celotno regijo moramo podpreti in pomagati pri njenem razvoju. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu skupine Alde. Gospod Görens, dve minuti in pol. Hvala, gospa eh, predsedujoča. Dolga normalizacija po vojaškem prevratu je še vedno pot, ki je posejana z ovirami. Veliko je še potrebno narediti in eh, ni še ta regija dovolj zavarovana in eh, ni še vzpostavljena varnost potem je tu tudi občutljivost celotnega Sahela, Sahela eh, in to je tudi pomembno, pomemben eh, vidik in sicer že od same arabske pomladi eh, naprej. Potrebno je, da se nasilje prekine v tej regiji, zato se je situacija v Maliji poslabšala in vse to lahko predstavlja grožnjo celotnega celotni regiji. Omenimo tudi, eh, tudi eh, predsedniške volitve 28. julija eh, in Evropska unija bo tja poslala skupino pod opazovalcev pod vodstvom Ljuja Mišela. Drugič pozdravimo eh, angažiranost mednarodne skupnosti eh, OZN zaradi stabilizacije in ohranitve miru na primer. Tretjič, Nedvomno tudi tisto, kar je najbolj poz, pozitivno, so ohrab, eh, eh, opogumljajoči rezultati eh, konference, ki je zbrala 3 milijarde evrov za obnovo države. Vprašanje pa je, kdaj naj pride dovolitev, na začetku obnove v Maliju ali proti koncu. Zdi se mi, da predsedniške volitve, ne glede na dvome, je vendarle dobra odločitev odločitev. Zakaj? Zato, ker so te volitve del dolgega procesa demokratizacije v Maliju, ki se je začel že leta 1990. Potem tudi izgradnja eh, zmogljivosti. Dejstvo pa je, da eh, zgolj eh, splošne eh, volitve lahko da, dajo ustrezno legitimiteto državi in povrnitev zaupanja državljanov v njihove institucije. Dovolite še, da vas opozorim, gospod komisar, na zavrnitev gospe Traore vizuma ob vstopu v državo in poznavajoč gospo več let strani moram reči, da absolutno ne razumem razloga za to zavrnitev. Hvala lepa v imenu zelenih. Gospod Alfonzi za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Trenutna situacija v Maliju je izjemno pomembna in eh, kajti gre za stabilnost v tej državi v naslednjih letih. Kakšna, kakšna je nevarnost oziroma kakšna so tveganja v tem oziru? Eh, še vedno obstaja v določeni meri eh, počističen duh v državi. In Eh, konferenca, ki bo v Bruslu naslednjega ponedeljka eh, v prisotnosti številnih nevladnih organizacij, bo morala na to upozoriti eh, in potem vojaška pobuda, do katere je prišlo sa strani Francije, pa je tudi nekaj, kar ne more pomeniti vsega in eh, tu je naprimer ozemlje, eh, ozemlje kjer, naj, eh, kjer naj ljudje uživajo, uživajo avtonomnost in na ta način je potrebno zagotoviti stabilnost v tem predelu. E Gospod Zahradil za EKR, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, danes sem v časopisu oziroma v medijih spremljal poročilo, ki najbolje ponazori, kaj se je zgodilo v Malju in do kakšnega uničenja je prišlo tam. To je poročilo, ki ga je objavil UNESCO. Govori o uničenju zgodovinskega mesta Timbuktu, kjer so bile uničene grobnice iz 15. in 16. stoletja, zažgano je bilo veliko rokopisov, gre za kulturno uničenje in to, kar je še hujše oziroma resnejše, je politično in gospodarsko uničenje, ki je še veliko bolj nanosežno. Dobro znano je, da moja politična skupina veliko krat izraža zadržanost do evropskih rešitev, ampak v tem primeru moram zelo jasno podpreti vključenost Evropske unije eh, in iskanje evropske rešitve. Vsekakor bom podprli vsa dejanja, ki bodo zagotovila suverenost in ki bodo tudi uh, omogočila spravo v Malju. Uh, Vloga Francije je že bila izpostavljena in potrditi je treba znova, da je nekdo moral ukrepati na mednarodni ravni. Prav tako bi želel povdariti misijo usposabljanja Evropske unije. Tudi eh, Češka je poslala 40 vojakov v Mali. Torej, nadaljujmo z ukrepanjem, kajti to zadeva tudi evropsko varnost. Hvala lepa. Najlepša hvala imi, v imenu skupine GUE Engel, gospa Lusing. Vojaška intervencija je bila pred, podlaga za rešitev situacije v Maliju, ampak to je pravzaprav okrepilo negotovost in nasilje v regiji. Mednarodni razlogi za krizo so pravzaprav izhajali iz mednarodnega okolja in pravzaprav je bilo prebivalstvo igračka v rokah različnih interesov. Razloge za krizo je treba odpraviti tudi, treba je spremeniti pogoje inštituta za stabilnost in svetovne banke tukaj so razlogi različne surovine in znova moramo tudi upoštevati kakšna je bila vloga različnih tajnih služb ki so podpirale vojaške skupine eh, in tudi salafiste. Skupin, eh, politika ni legitimna, če služi le temu, da se eh, pridobiva uran, zato pa se uničujejo in umirajo otroci in krepi um, rak na pljučih. Uh, mali je bogata država ampak njeni prebivalci morajo še, njegovi prebivalci morajo še vedno trpeti zato, ker želijo drugi izkoriščati njegova bogatstva. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu uh, eh, samostalnih poslancev gospa Štrifler. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Pred enim tednom sem šla v Mali in Mauretanijo in eh, človeška situacija je alarmantna. 28. julija so predvidene volitve in to je sedaj predostna naloga eh, tako vlade kot mednarodne skupnosti glede financiranja. Potem tudi glede prehranske eh, varnosti se stvari zaostrujejo razmere torej so alarmantne, lahko pride do nezadostne prehrane, do izbruha eh, epidemije eh, in eh, potem so tu pre, prekupčevalci, z, trgovci z mamili in druga tovrstna dejanja. In potrebno bi bilo zagotoviti, ponovno zagotoviti eh, socialne storitve. Šla sem tudi v Mauretanijo, kjer sem izrazila zaskrbljenosti zaradi zaustrene situacije v eh, taboriščih. Pred enim tednom je tam prišlo do hude nevihte, to je vplivalo na distribucijo hrane. In ta situacija se bo še nadaljevala, kaj ti begunci se ne morejo vrniti v Mali, v Mali dokler ne bo zagotovljeno zagotovljena njihova varnost. To je prehodno obdobje in eh, vse to pa eh, pomeni eh, nujne korake za stabilizacijo razmer. Volitve morajo biti kredibilne. Na licu mesta sem ugotovila, da oblasti želijo resnično organizirati kredibilne, verodostojne volitve. Je pa še vedno grožnja z vidika varnosti, potem preseljevanje, preseljevanje beguncev, eh, ki se ne bodo mogli odeležiti eh, volitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Korte za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Mislim, da se tukaj vsi zavedamo eh, zavezanosti k malju in angažiranosti z našimi viri, vendar pa seveda so pred nami določeni deljeni izzivi in uh, čim večji meri moramo izkoristiti humanitarno pomoč, ki je na voljo. Trenutno omogočamo eh, veliko pomoči eni od najrevnejših držav na svetu. 750 tisoč ljudi potrebuje vsak trenutek pomoč v hrani. Uh, in veliko ljudi je, oziroma otrok je spostavljenih nevarnosti podhranjenosti. Evropska unija mora tukaj sklejevati stvari z drugimi donatorji, še zlasti z nevladnimi organizacijami, ki delajo na terenu. Uh, Na ta način bomo lahko um, poskrbeli za to, da milijoni ljudi ne bodo zdrsnili pod mejo revščine in uh, da ne bodo uh, lačni. Tukaj je prišlo do številnega mučenja, usmrtitev, otroških vojakov in tako naprej. Zelo težko se je boriti proti revščini. Uh, Eh, kakršno trenutno doživlja civilna družba in še zlasti je situacija težka za otroke in ženske. Ugotoviti moramo, kako bi lahko zaščitili človekove pravice in poskrbeli za to, da bi se naša pomoč učinkovito porabila. Hvala lepa, gospod Rinaldi, za dve minuti. Signor... Najlepša hvala, gospod predsednica. Gospod komisar, kolegice in kolegi. Imamo tri stvari, ki so bile dogovorjene. Misija Združenih narodov, tudi organizacija donatorjev, pa tudi bistvena sredstva so bila namenjena Malju, tudi volitveni načrt je bil določen, govorimo o predsedniških volitvah, sedaj bomo videli, ali bodo izvedene tudi parlamentarne volitve. Evropska unija se končno enkrat strinja glede te teme in uh, v Iraku in Siriji nismo bili složni, zato je že to pomemben vidik. Gre za vojno, za katero nismo bili odgovorni. Barbarci so prišli, pretepali ženske, odsekali roke uh, prebivalcem in oni so sprožili vojno. Ampak pogledajte si volitve v Afganistanu, kaj so uh, prinesle. Kot prvo je treba usklejevati denarno pomoč, kajti preprečiti moramo podvajanje in zmedo druga stvar ki je pomembna pa je da mora denar dejansko doseči ljudi ne le da je namenjen na voljo bo, bit, mora biti dan ljudem in potem politična elita v maliju mora pokazati da zna ravnati odgovorno mali je žrtev svojih nasproti ki eh, so tam že veliko časa in s to krizo se lahko tem nasprotjem uh, ognemo. Treba se boriti proti korupciji, potrebujejo tudi nacionalne stranke in tudi zagotavljanje storitev vsem državljanom po državi. Na ta način bo lahko Mali in sever Malija stopil po demokratični poti. Mali dokaj dobro poznam. Tam ni nekih naravnih um, bolezni, vedno jih je mogoče pripisati nečemu ali nekomu obstajajo pa določene pomankljivosti pri izvajanju pravne države v Maliju. In uh, pravna država ni preživela tega vojaškega spopada. Sedaj moramo odpraviti nekatere tradicionalne prakse in uh, tudi prebivalci Mali morajo izvesti to za to, za kar so odgovorni. Gospod Galer, hvala lepa. Ponovna obnova in demokratizacija Malija. Uh, sta tudi v interesu Evrope, ne le interesu Malija. Ne želimo si, da bi tam nastala praznina in v Sahelu, torej v Maliju in v Sahilu, kater, ki bi jo zapolnili džihadisti in drugi ekstremisti. Zato je bilo prav, da je Francija posegla in prav je bilo, da smo mi kot Evropska unija sprožili tudi misijo usposabljanja. Demokratizacija pomeni tudi svobodne in poštene volitve. Številni kolegi so že postavili določeno vprašanje v tej smeri. Sam bi želel jasno povedati, da, tudi kot, da sem sodeloval kot vodja misije v Tuniziji in Pakistani in vem, koliko časa je potrebno, če začneš z ničle. V Tunizi so začeli januarja, potem bi naj volili maja, pa jim je konca uspelo šele oktobra. Torej tudi sam imam določeno dvome glede tega, uh, v kakšni meri je mogoče organizirati trenutno volitve v Malju, ki bi lahko bile pozitivno ocenjene, kajti Louis Michel ne more izpolniti oziroma iznati nekih novih standardov, tega se tudi ne želimo. Sledeti bo moral nekim evropskim mednarodnim standardom in to pomeni, da eh, mora, biti, da mora držati volilni register ne le v Bamako, ampak tudi v Kidalu in v Poščavah. Tudi volivci morajo imeti možnost, da se obvestijo, da so obveščeni, kandidati morajo imeti tudi možnost izvajanja svoje kampanje, celotna struktura mora torej biti zgrajena. Le na ta način bomo lahko na koncu rekli, da so bile volitve take, ki so zadostile visokim standardem. In glede tega imam dejansko določene dvome in upam, da bomo v sodelovanju z malijskimi organi do volitev samih lahko še kaj dosegli in utrli pot za to, da ne bi imeli potem še dodaten problem poleg obnove, eh, da bi tisti, ki bi bili poraženi v volitvah, trdili, da volitve niso bile zadosti demokratične. Hvala lepa. Grazie, la parola all'onorevole. Hvala lepa. Gospod Tirolian za minuto in pol. Merci, madame la présidente. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Ozemeljska celovitost eh, Malija, eh, ohranitev eh, miru, potrebno je, da tudi Evropska unija odigra svojo ulogo. In donatorska konferenca je izkazala podporo Evropske unije k, k temu, da uspejo ta pri, prizadevanja 3,25 eh, milijard dolar, eh, milijard eh, evrov je bilo zbranih, kar je preseglo naša pričakovanja. Vendar pa so institucije v državi ranljive, z pričo česar je prišlo do izgube zaupanja s strani, strani državljanov, zlasti na severu. In prehodne, eh, prehodne eh, oblasti eh, pa in vse, kar je bilo predvideno v prehodnem obdobju, je tudi nekaj pozitivnega. To lahko prispeva k procesu stabilizacije v državi in eh, sodelovanje unije prek strategije za, za varnost v Sahelu pa naj prinese, eh, prinese trajnostno rešitev v interesu malicev eh, Sahela in tudi Evrope. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi zdaj gospod Stasni za minuto in pol. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi čestitev za uspešno francosko operacijo na severu Maliju, ki je onemogočila koalicijo, eh, ki je prevzela nadzor nad velikimi centri leta 2012. Za njo so bili torej odvisni, odgovorni eh, džihadisti. Vendar pa ekstremisti še niso bili dokončno poraženi. Vojaški ukrepi sami ne bodo rešili težav. Če bi želeli zagotoviti dolgoročno stabilnost Malija, je treba izkoreniniti vire radikalizacije. Evropska unija mora Malju pomagati pri reševanju in izkoreninjanju vzrokov za konflikte v tej državi, ki so globoki in zapleteni. Notranji viri negotovosti vključujejo tudi institucionalno šibkost in korupcijo, endemsko revščino in tudi družbeno-politična nasprotja. Danes je izziv ta, kako bi zmanjšali politično korupcijo in kako bi uh, izboljšali um, zagotavljanje javnih dobrin in eh, izboljšali strukture, ki so tam na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Besedo ima gospod Kasteks. Gospa Kasteks. Oui, bonjour, madame, euh, madame la présidente. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Uh, Veliko nas je bilo pred nekaj meseci, ko, eh, ki smo obžalovali, da se Evropska unija ni bolj eh, angažirala ob izbruhu krize v Malju. Sedaj gre za to, da se zagotovi mir in povratek demokracije, zlasti pa, da eh, se naredi vse, da ne pride ponovno do krize. Dejstvo pa je, da kriza še vedno obstaja. In tu smo pred eh, tudi pristojnostmi, eh, ki jih ima Evropska unija. Finančna prizadevanja človeška, eh, prizadevanja Francije. Uh, pa ne bodo pripeljala do rezultatov, če, pre, eh, če preventiva ne bo celovita. To smo že povedali. Povedali smo tudi, da misije julija in avgusta ne bodo dovolj, da bi eh, se to doseglo. V polni meri se moramo angažirati ne le v eh, procesu demokratizacije, temveč tudi prepričanja pri preprečitvi nadaljne krize. Hvala lepa, minuto in pol, gospod Diaz de Mera, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Veliko izzivov eh, je pred malijem, ampak zlasti bi rad govoril o beguncih in o vračanju oziroma ponovni spostavitvi eh, institucij. Zlasti v treh regijah na severu, ki so bile še posebej prizadete, govoril bom tudi o varnosti um, in o ponovni zgradni demokracije. Uh, treba spostaviti volilni sistem, uh, zagotoviti treba legitimnost in tudi to, da bodo sprejeti rezultati volitev. To bo seveda v veliki meri povezano s splošnim postopkom, ki teče po vsej državi. Poleg sodelovanja vseh je treba povedati, da trenutni volilni sistem omogoča zgolj 30 odstotkov tistih, ki bi pravzaprav morali imeti volilno pravico, če bi primerjali eh, malinski sistem z zahodnim sistemom. In če se sedaj torej lotimo tega vprašanja, kar bi morali storiti, potem moramo tukaj tudi stopati po pravi poti. Vemo, da bi se tukaj morali ogniti pokroviteljskemu odnosu ta ne bo ploden izvesti pa moramo eh, stroge ocene dobro bi bilo tudi za nas če bi lahko varno stopali po tej poti da bi lahko torej varno hodili po vsej državi ne le zgolj po delčku te velike države hvala lepa Grazie, onorevole Zala, umin... Hvala lepa, gospod Zala, minuto. Kolegovia, Evropska unija musí kolegice in kolegi, Evropska unija se mora zauzeti oziroma nasprotovati radikalnemu islamu in fundamentalizmu in Mali je ključna država v tem boju. Ena od prvih nalog Evropske unije je, da ne dopusti, da bi se ta pojav širil v podsaharski Afriki. To je ključno in najbolj bistveno vprašanje. Zagotoviti moramo varnostni pas, ki bo segal od Sahela do Sudana do Afriškega rta. Prav tako je treba vzpostaviti strateški varnostni mehanizem, ki bi na tem področju deloval. Ta bi predstavljal obrambo med Severno in podsaharsko Afriko. Na ta način bi se rešili negativnih pojavov in ključno vprašanje bo stabilizacija malja. Zato pa seveda moramo imeti na voljo finančna sredstva, kajti le na ta način smo lahko učinkoviti. Hvala lepa, gospod Kukan, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica kot je bilo že povedano na konferenci o Malju, ki, ga, ki jo je EU organizirala februarja letos, bi moral biti naš fokus ta, da bi Malici lahko prevzeli lastništvo nad mirno in trajno rešitvijo trenutne krize in da bi se vsem omogočilo sodelovati v gospodarskem in političnem življenju države. Da bi to dosegli, pa se moramo, po mojem mnenju, ogniti preprostim posplošenim politikam v Maliju. Vla, nacionalna vlada mora biti sposobna zagotoviti, um, zagotoviti hrano uh, in odpraviti um, obupanost med uh, ljudmi. Evropska unija bo še naprej zagotavljala finančno pomoč tej pobudi, kar je del vse splošne strategije za izkoreninjanje ključnih vzrokov za nestabilnost Malija. Ključna vprašanja tukaj so negotovost eh, oskrbe s hrano in ponovna usposabitev malijskih sil. Zato pozdravljam vzpostavitev eh, misije za usposabljanje na Umaliju, ki bo ključna za zagotavljanje varnosti in stabilnosti v tej državi evropska unija mora pokazati veliko odločnost in pomagati malicam da bodo premostili to težko obdobje najlepša hvala hvala lepa gabriel minuta in pol madame la présidente Hvala, gospa predsedujoča. Še enkrat ponavljam, razmere v Maliju so še naprej, še naprej zapletene in pogajanja, ki potekajo s predsednikom, so odločilnega pomena. Naj opozorim na volitve, ki so predvidene za 28. Eh, julija. Pri obnovi Malija pa je potrebno poskrbeti, da te volitve ne bodo protiproduktivne. Na eni strani gre za neobhodnost, eh, da Eh, eh, da eh, se okrepi zaupanje in eh, po drugič tudi podpus, podpis eh, sporazuma za vrnitev eh, varnostnih sil. To bi bil pozitivni signal za zagotovitev ozemeljske celovitosti Malija. Kot ste povedali, gospod komisar, mednarodna skupnost, francoske sile in malijske sile. Vse to eh, je prav gotovo eh, eh, nekaj prispeva, vendar pa ne moremo nadomestiti pomena samih malijskih sil. Vsakršno nasilje proti civilnemu prebivalstvu mora biti predmet preiskav. Potem usposabljanje malijskih sil, tehnična pomoč, strokovna pomoč, pri uveljavljanju načrta. Vse to krepi našo angažiranost v primeru Malija. E, to bo odločilnega pomena tudi za vidika volitev. Naj še omenim strategije Unije glede e, Sahela in e, to lahko prispeva k stabilnosti celotne regije. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Tako sedaj pa počto postopek HDI, pritegnite pozornost predsedujoče. Gospa Korhola. Ja. Hvala lepa, predsedujoče. Če se ogledamo razmere v Maliju, o tem smo že govorili v tej dvorani in zdi se mi, da moramo vse udeležene spraviti za isto mezo, mizo. Žal nam ni uspostavilo, nam je uspelo vzpostaviti nacionalni odbor za spravo in pogajanje. Pogovori za enkrat so samo instrument za dosego končnega cilja. Evropska unija je gotovo vložila veliko prizadevanj v ta postopek v zadnjih letih in zato je dobro, če bi resnično lahko namestili tudi mirovne sile v tej državi. Vse etnične skupine in tudi vse odrežene strani morajo sodelovati. Če nam bo to uspelo, bomo lahko izgradili mali za prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Komisar Pibalks, prosim hvala lepa predsedujoča gospe in gospodje to je bila zelo sebitska razprava naj ponovim nekaj točk ki so ključnega pomena najprej podpora maliju je zagotovljena da pa z njo upravljajo malici malijske tranzicijske oblasti so oblikovale načrt za reforme do leta 2020. Volitve, to so del načrta malicev, to podpiramo, prav tako podpiramo finančno in gotovo si želimo, da bi volitve bile verodostojne, demokratične in bi zadevale vsakega državljana Malija, ki bi lahko očel na volitve. Drugič, mislim, da nismo veliko omenjali, da je ta postopek tudi pod okriljem Združenih narodov. Da imamo enote ZN, imamo resolucijo Združenih narodov in Gonders je bil minister za razvoj na nizozemskem in bo vodil to misijo. Tako da je sodelovanje ZN zelo, zelo dobro. Tretje vprašanje. Solidarnost med malici in solidarnost nas eh, z njimi. Naše obljube prihajajo strani Francije, Evropske komisije, pa ne samo strani njih, to prihaja tudi strani Latvije, naprimer, ki podpira misijo za usposabljanje in zelo vesel sem, da to podpiramo, to je moja država in to Latvici tudi podpirajo. Četrtič, nismo samo obljubili denarja. Podpisali smo tudi finančni dogovor za omogočenje socialnih storitev, za podporo človekovim pravicam in za temeljne potrebe za družbo in civilno družbo, pa tudi na, za pomoč na humanitarnem področju. In konec koncev učimo se, kako lahko bolje delujemo v Sahelu. Sahel je področje, ki je težavno, da pa področje za razvoj in varnost v Sahelu, strategijo, ki smo sprejeli 2011, predstavlja dobro podlago za to. In sedaj bo drugo poročilo o izvajanju ponudilo nekaj dodatnih elementov. Je pa to zdrava podlaga za to, da lahko potem EU izkoristi svoje možnosti. Konec konca imamo omejena finančna sredstva in moramo sredstva uporabiti razumno za podporo ukrepom, ki bodo Sahel naredili bolj varen, stabilen in bodo omogočili razvoj. Boj proti revščini v Sahelu pa je trajna težava in morda še osebna pripomba. Ali nam je spodletelo v Malju, kar se tiče razvojne pomoči? Spomnim se še, ko smo govorili tukaj na tem plenarnem zasedanju, v tej plenarni dvorani o tem območju. Vemo, da je to krhka država in storili smo vse, da bi podprli državo, kar se varnosti in skrbe živili tiče. Vendar pa tudi, če bi bili storili, kar bi bili morali, bi verjetno nastale težave sedaj. Imamo misijo za usposabljanje pod malskimi oblastmi prej, da nas nihče ni prosil za to. Omejitve bodo torej, kar lahko storimo. Lahko se pogovarjamo o vprašanjih o varnostnih grožnjah. Ne moramo pa usiljevati legitimnim vladam naših rešitev. Tako da so to zelo, zelo občutljive stvari in moramo resnično zagotoviti, da gremo v smeri tega, da vlade izvajo nekatere svoje obljube. To, kar smo postorili v Malju, je bilo pomembno. Nismo storili dovolj, ker pač smo bili omejeni malijske oblasti niso želele preveč, če bi bili bolj pogumni, mislim, da bi se bili lahko izognili krizi v Malijo in bi bili danes v boljših razmerah, vendar pa tako pa če. Taka je bila modrost v tistem določenem trenutku. Ponosni smo na to, kar smo storili, moramo biti ponosni na to, kar počnemo in gotovo bomo izboljšali našo podporo v prihodnosti. Hvala lepa. Grazie, commissario. Hvala lepa, commissario imamo osnutek resolucije za konec razprave. Razprava je končana in ga bomo jutri ob povdne. Tako se da pa